So dear colleagues, good afternoon. Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Sprejeli bomo dnevni red. Dnevni red je kratek. Saj veste, da smo imeli v načrtu o tem govoriti z gospodom Dragijem v zvezi z monetarnim dialogom, vendar smo dialog prestavili na juli. Zato imamo zdaj samo eno točko na dnevnem redu, to ni običajno. Pozdraviti želim tudi skupino gostov, Jakob von Weizsäcker, ker jih je pripeljal danes. Pozdravljeni v Evropskem parlamentu in v odboru Ekon. Povem vam lahko nekaj o uspešnih medinstitucionalnih pogajanjih, morda, smo, morda ste že slišali, da je pogajalska skupina Ekona 30. maja sprejela politični sporozum z svetom in komisijo o predlogu za direktivo ECN. Gre za to, da okrepimo okvir za konkurenco tako, da zagotovimo, da bodo nacionalni organi za konkurenco imeli več besede. Govorili smo o svežnju pri zanesljivosti, pa tudi o izračunu kazni. Izboljšali smo stališče v zvezi z dvema vprašanjama, naprimer v zvezi z obdobjem ohlajanja in čezmenim sodelovanjem. Komisarka Vesteger je bila tam, odeležila se vseh sej in obljubila je, da bo podala oceno umestnih ukrepov po prenosu direktive in kolikor vem, bomo slišali formalno izjavo v zvezi s tem strani komisije, zdaj pa bomo pripravili tehnično delo, zato da finaliziramo besedilo, koreper naj bi podprl začasni sporozum 20. junija. Mi v odboru Ekon pa bomo imeli spet besedo pri tem sporozumu ob pravem času. To bo najvredne k malu. Šlo je za zelo pomemben trialog, šlo je za soodločanje na področju konkurence. Zato želim čestitati gospodu Švabu, poročevalcu, pa tudi vsem članom pogajalske skupine, sekretarijatu in političnim svetovalcem, ki so prispevali k pozitivnemu rezultatu pogajanj. Zdaj pa edina točka na dnevnem redu danes. In sicer gre za osnutek mnenja v zvezi z predlogom komisije o povečanju finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja. Kakor veste, je pristojni odbor odbora regij, s tem nismo najbolj zadovoljni. Mnenje je bilo predloženo predsedstvu, jaz sem poročevalec, kratek bom posvečal sem se predvsem trem vprašanjem v svojem mnenju. Morda bi bilo dobro, da najprej nakratko predstavim to, o čemer govorimo gre za predlog, ki je del svežnja komisije z decembra 2017 o EMU. Gre za to, da naj bi spremenili uredbo o programu za podporo strukturnim reformam, zato da bi povečali sredstva in prilagodili splošni cilj. Tudi zato, da bi vključili podporo državam, ki so se pridružile evro. Komisija naj bi povečala proračun za 80 milijonov za obdobje 19-20. Veliko imajo vlog strani držav članic in gre za neke vrste premustitveni predlog, kaj te trenutno komisija predlaga predlog in program za to, da bi v celoti reformirali to v okviru svežnja za EMU. V svojem mnenju predlagam naslednje. Gre za specifično razširitev, ampak to uvaja koncept, ki je po mojem mnenju pomemben tudi za instrument za naslednje zakonodajno obdobje. Imam nekaj majhnih predlogov sprememb, navajam direktive in uredbe, ki so že sprejete in to je že v uredbi o izvirnem programu za podporo strukturnim reformam, zato se menijo, da bi bilo dobro, da bi to bilo vključeno tudi v te spremembe ampak eh, moji predlogi zadevajo v glavnem tri elemente. Prvi je, da mislim, da bi morali razširiti koncept strukturnih reform, zato da bi se posvetili orodjem za zmanjševanje stroškov, pa ne samo to, posvetiti se moramo tudi reformam, zato da bomo izboljšali produktivnost, socialno kohezijo in da bomo lahko podpirali trajnostno rast in tudi programe na področju okoljske trajnosti in socialne trajnosti. Gre za širši koncept, koncept eh, strukturnih reform in to je bil del evropskega stebra socialnih pravic. Drugi element. Vztrajam pri tem, da finančna sredstva ne smejo priti iz preporazdelitve sredstev za kohezijo. To velja ne samo za to specifično vprašanje, ampak eh, orodja za EMU v naslednjem večletnem finančnem okviru ne smejo biti porazdelitve, ampak morajo biti novi viri. Parlament je bolj ambiciozen od eh, sveta in komisije, kar zadeva skupno številko pri večletnem finančnem okviru, prav zato, da bi preprečili, da se orodja za EMU financirajo z rezi na področju kohezijske politike in tako naprej. Dobro, na koncu še predlog. Zagotovili naj bi tudi pomoč za neodvisne strokovnjake državam članicam in tam navajam, da morajo biti to neodvisni strokovnjaki in da morajo biti izbrani v soglasju z državo članico. To so moji predlogi, najdete jih v uvodnih izjavah in tudi v členih. To je na začetku vse, zdaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. Burkhard Balc bo govoril v imenu Ivane Maletič. Hvala Roberto, hvala gospod predsednik Ivana Maletič. Je morala ostati na Hrvaškem danes, zato me je prosila, da spregovorim v njenem imenu, zato ker je ona naša poročevalka v senci prav imate, uredba je bila sprejeta na področju programa za podporo strukturnim reformam, to je bilo maja 2017 in program traja od leta 2017 do 2020. 142 milijonov evrov je bilo zagotovljenih v ta namen. Države članice so vložile že toliko vlog, da smo v drugem letu izvajanja za nekajkrat presegli razpoložljiva sredstva, zato smo se odločili, da bomo program povečali za 80 milijonov evrov in to bo mogoče s to spremembo uredbe. Zagotovili bomo ustrezna sredstva za naložbe v okviru EFSA in ESIFA, prav tako pa bomo zagotovili sredstva v okviru EIB in EBRD. Vendar, če države članice ne bodo izvajale strukturnih reform, potem bo ta denar šel v nič. Zato, ker s tem ne pomagamo državam članicam, da se razvijajo, ampak samo prelagamo probleme na kasnejši čas. Odgovorna fiskalna politika je pomembna, izvajanje strukturnih reform pa je ključnega pomena za to, da dosežemo visoko rast in trajnostno rast. Zato je zelo pomembno, da povežemo program za podporo strukturnim reformam z evropskim semestrom in z izvajanjem priporočil za posamezne države. Vendar pogosto se pojavi naslednji problem. Strukturne reforme zahtevajo politično voljo. To zahteva podporo vseh delov družbe, tudi regijskega in lokalnega dela uprave. Zagotoviti moramo, da se bo uredba izvajala v skladu s predpisi, zato zahtevamo, da regionalne in lokalne ravni, pa tudi drugi zainteresirani deli družbe sodelujejo pri določanju in izvajanju reform. Želimo si, da bi izvedba bila čim bolj uspešna, ne pa samo, da pripravljamo besedila, ki niso izvedljiva v praksi. Vprašanje vira finance za ta program je prav tako zelo pomembno. Pozdravljam predloge komisije, da bi teh dodatnih 80 milijonov dobili iz instrumenta za prožnost, proračun tam znaša skoraj 500 milijard evrov na leto in namenjen je prav temu, da bi financirali tiste programe, kjer se pojavljajo proračunske omejitve. In na koncu še nekaj, tudi z povečanjem proračuna bo ta instrument še vedno majhen in ne more pokriti vseh potreb. Imamo proračunske omejitve, Ulog pa je veliko, zato morajo izbirna merila prednost dajati tistim reformam, ki lahko zagotovijo učinke preliva in zagotavljajo rast delovnih mest ter kohezijo. Z uspešnim izvajanjem programov bi lahko zagotovili tudi pregled, kar zadeva izvajanje reform na podlagi zahtev vsake države članice. S tem bi lahko zagotovili izmenjavo znanja, izkušenj, najboljših praks in poskrbeli bi lahko, da bo to zgodba o uspehu. Najlepša hvala. Hvala, EKR, K. Swinburne. Hvala. EKR meni, da so strukturne reforme zelo pomembne v državah članicah. Menimo pa, da bi te reforme morale prihajati z nacionalne ravni. Učinkovite strukturne spremembe zahtevajo sodelovanje na različnih ravneh, zato da se ravna usklajeno in integrirano. Države članice že imajo svoje reformne pobude. Zato je program za podporo strukturnim reformam takšen, da bi ga morali uporabiti za to, da podpiramo nacionalna prizadevanja, ne da jih nadomestimo. Program je bil oblikovan z namenom, da bi okrepili zmogljivost držav članic za izvajanje reform, ki bodo spodbujale rast in lajšale mm, birokratsko obremenitev. Strinjamo se, da potrebujemo odporna gospodarstva. Gospodarstva morajo temeljiti na trdnih socialnih in gospodarskih strukturah. Zato bodo države članice morale biti sposobne absorbirati šoke in se pobrati po njih. Zato potrebujemo tudi gospodarsko in socialno kohezijo. Izvajanje strukturnih reform na številnih področjih je ključnega pomena za to, da dosežemo takšen razvoj. Eger ima različna mnenja, ampak menimo, da moramo biti previdni, če želimo ta program združiti z instrumentom za konvergenco, v okviru katerega pomagamo državam, ki želijo pristopiti k EU. Instrument za konvergenco bi lahko zagotovil spodbude, včasih tudi nepremerne spodbude za nacionalne politike, da se strinjajo, da se bodo pridružili evru v zameno za kratkoročno financiranje. To bi bilo napačno. Takšna odločitev mora temeljiti na dolgoročnih pričakovanjih in na zavedanju, kaj vse članstvo v evru prinaša. Upravičiti moramo nacionalne ovojnice tudi s pomočjo temeljitega pregleda ex post, zato da vidimo, ali je denar, ki smo ga porabili v trenutnem programu, prinesel ustrezne strukturne reforme. EKR bo poskušal storiti naslednje. Dopolniti bomo poskusili poročilo iz odbora regi, tam je poročevalka iz naših vrst in naši predlogi sprememb bodo šli v to smer. Hvala, Ramon Tramosa. Colleagues, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegi in kolegice, lepo zdrav. V veselje mi je, da sem danes tukaj in da lahko sodelujem na kratko v tej razpravi. Menim namreč, da je glavna težava Evropske unije slabo izvajanje zakonodaje Evropske unije. Ko govorimo o teh pravilih, o tem, da želimo povečati finančna sredstva za program za podporo strukturnim reformom, se dotikamo enega izmed eh, problemov, s katerim se soočamo. Evropska unija eh, ne more doseči cilja, da bi vse države članice na enak način izvajale najboljše prakse, ki bi jih naj ponujali v okviru naših uredb in pravil. Komisija vsako leto sproži okoli tisoč eh, postopkov zagotavljanja kršitev zoper države članice, ker te ne izvajajo prava EU oziroma ga izvajajo slabo na neevropski način. Ena izmed najboljših držav, kar se tiče izvajanja prava EU, je, bila, je bilo Združeno kraljestvo. Škoda, da nas zapuščate. Enako velja za Norveško, ki mora izvajati pravo EU zaradi eh, dogovorov, ki jih imamo. Dobro eh, to počnejo na različnih področjih. Na ta način imajo na to dostop do skupnega trga. mislim, da se torej dotikamo te glavne problematike in pomembna je ta rešitev, da povežemo eh, sredstva Evropske unije s cilji, ki jih imamo v državah članicah. Naš cilj je seveda, da pomagamo državam, da izvajajo reforme, ne pa da eh, zgolj mečemo denar v njihovo smer. Zato je to zelo pomembna uredba. In če bomo našli skupno rešitev, bi s tem lahko izboljšali izvajanje naših nalog, z tega vidika, da bi države članice spoštovali naše delo. Evropska unija ni transferna unija, ne bi smela biti transferna unija, to mora biti unija najboljših praks, v katero vsaka država eh, prinese to, kar počne najbolje in kar lahko na to prevzamejo druge države. To so te najboljše prakse, na podlagi katerih lahko zagotovimo konvergenco med državami članici, ne pa to, kar poznamo danes. Končal bi s člankom, ki sem ga prebral v Handelsplatu. Urednik govori o, oziroma uh, uvodnik govori o tem, da lahko evro uh, razpade. Uh, naslov je Leni italijani in jezni Nemci. Zanimivo je prebrati ta članek, zato ker ne gremo v pravo smer in potrebujemo te reforme v državah članicah. Prizadevati si moramo za integracijo, ne pa za vedno večje razlike. Prizadevati si moramo za uh, harmonijo, ne pa za uh, različnost. V imenu zelenih Filip Lamberts. Hvala. Ramon, a meniš, da bi morala biti Španija prav tako unija eh, dobrih praksi, ne transferna unija? No, ne dvomim, ampak to domači nismo slišali odgovora. Seveda je treba najprej opredeliti strukturne reforme, eh, k čemu moramo eh, pristopiti širše. Ne vem, če veste, ampak zeleni smo pristaši poglobljenih strukturnih reform. Naš eh, gospodarski sistem eh, vzpostavlja neenakost, eh, velike tudi okoljski otis in če želimo to spremeniti, potrebujemo zelo globoke strukturne reforme. Ponovadi, ko govorimo o strukturnih reformah na ravni EU, imajo te zelo natančen pomen. Fleksibilizacija trga dela, odpiranje meja za trgovino, zmaševanje vloge vlade in tako naprej. Mislim, da moramo razširiti definicijo strukturnih reform in eh, v tej smeri bomo vlagali tudi predloge sprememb. Tako ob strani bi rad povedal tudi, in tukaj se strinjam z vami, da morajo strukturne reforme seveda govoriti o eh, zadevah, ki nekaj stanejo, to je uh, izdatkovna stran, govoriti pa moramo tudi o strukturnih reformah, ki povečujejo dohodkovno stran te zgodbe in bojo proti uh, davčnim goljofijam in uh, izogibanju davkov je prav tako oblika strukturne reforme. Vem, kam pa staco moliko želite uporabiti SRSP za uh, izvajanje uh, stebra socialnih pravic. Ko govorimo o uh, shemah socialnega varstva. Vidimo, da so v številnih državah eh, te v eh, soupravljanju skupaj s socialnimi partnerji, ne pa v rokah države. Tako da eh, bo SRSP verjetno naletel, naletel na določene omejitve. Povedati moramo, da prek tega instrumenta nočemo spremeniti način upravljanja shem socialnega varstva v državah članicah. Še nekaj smo želeli povedati. SRSP ne more prevagati, kar se tiče eh, načela partnerstva v strukturni in kohezijski politiki. S tem ne smemo zaobiti različnih organov, ki jih eh, predvidevajo različni zakonodajni akti. Nasplošno strajamo pri tem, da morajo socialni partneri in deležniki eh, sodelovati v strukturnih reformah, torej biti, mora biti predpogoj za uporabo SRSP-ja, zagotoviti moramo sodelovanje s socialnimi partnerji. Res je, da moramo to lasništvo izboljšati, ampak to lahko naredimo zgolj tako, da na eni, čani, na eni strani sodelujemo z nacionalnimi parlamenti, na drugi strani pa tudi s socialnimi partnerji in drugimi deležniki. Zame je to neka konstantna tema, ki jo vedno znova obravnava. Govorimo o demokratičnem deficitu pri Eh, ekonomskem upravljanju. Imamo primer Nemčije, kjer mora vlada v Bundestag za to, da tam predstavi program nacionalnih reform. To je na nek način izjema. V večini držav članic nacionalni parlament oziroma regionalni parlamenti praktično nimajo vloge. Kaj šele, da bi eh, imeli aktivno vlogo. Redko so tudi obveščeni, eh, kar se tiče tega dogajanja na ravni držav članic in eh, na ravni Evropske unije. Ne smemo poglabljati tega demokratičnega deficita, zagotoviti je treba, da imajo vsi zadevni organi, tudi socialni partneri, eh, ustrezno vlogo pri vsem skupaj. In to bo prav tako predmet eh, naših predlogov spremembe. V imenu Guje, Miguel Viegaš, ne, se pravi, čujem, e FDD, ne. NF, ne, še kdo drug, ne, prav. Potem pa nekaj kratkih komentarjev na vaše prispevke. Hvala za pripravljenost na sodelovanje vseh političnih skupin. Mislim, da smo slišali predvidljiva stališča na nek način, ne vemo, kakšni so približno vaši pristopi, to je dobra osnova za široke kompromise. Naj se lotim posameznih prispevkov. Ok, eh, praviš, da bi lahko eh, ta instrument eh, podal nek napate, napačen zgled. Govorimo o zelo majhnem instrumentu. Gre za manjši obseg upravne podpore in dvomim, da se bo kdo odločil za to, da se pridruži. Eh, eh, ali pa ne, mislim, da eh, vzvod ni tako velik. Je pa seveda dobro, da se nekdo, ki ima trenutno derogacijo, odloči za to, da se pridruži evro, ampak mislim, da ta instrument zadev ne bo spremenil, ne bo prevagal. Seveda je pozitivna tudi ta razsešnost upravnega pripravljanja, upravnih priprav. To je element, ki je pozitivne narave in ki ga je treba vključiti. Pojasnjujemo tudi, da s tem ne podpiramo zgolj držav članic evroobmočja. Obenem vzpostavljamo razsežnost na ravni MU za države članice, ki niso članice evroobmočja. Seveda pa je to širši pogled na zadeve, širša podpora je mogoča na prošnjo. S tem se navezujem tudi na Ramonov prispevek. Seveda je izvajanje prava Evropske unije bistvenega pomena. Imamo sodišče, imamo sistem sankcij, finančnih kazni. Dobra upravna kapaciteta eh, pomaga pri izvajanju prava, ampak eh, tukaj govorimo o ekonomski politiki, ki ni eh, nujno pravo EU. Številne te politike so v nacionalni pristojnosti, naprimer eh, v okviru sistema porazdelitve pristojnosti. Če pa želi država članica izboljšati svoje upravne eh, sposobnosti pri izvajanju reform, ki so določene na nacionalni ravni, tudi v okviru evropskega semestra. V okviru evropskega semestra lahko podamo priporočila, ampak to je vse. Gre za eh, ekskluzivno pristojnost ali pa deljeno pristojnost. Lahko se, o, seveda, o, eh, se, lahko se pogovarjamo o načelu. Eh, o katerem ste govorili, to je zanimiva razprava, ampak eh, to ni predmet te razprave. Govorimo o instrumentu, za katerega zaprosi država članica, tako se aktivira in ta instrument je namenjen izboljšanju upravne kapacitete, upravne zmogljivosti pri izvajanju reform. Gre torej za podporo nacionalnim organom pri gospodarskih in upravnih ukrepih. To je del zmogljivosti države članice eh, na področju izvajanja reform in eh, ta program se uporabi na njihovo eh, prošnjo. Članek v Handelsblatu se moti. Žal mi je, to ni tema naše razprave, ampak ko si to že omenil, Ramon, sem želel pristaviti še svoj loč. To problematiko bomo rešili tako, da izboljšamo našo politiko in dogradimo našo ekonomsko in monetarno unijo. Ta majhna uredba pa je majhen gradnik tega mozaika. Seveda se veselimo tudi bolj ambicioznih predlogov, ki bodo priromali na mizo. Filip, ko sem eh, omenil Evropski stabr socialnih pravic, nisem želel reči, da je treba eh, pristojnosti socialnim partnerjem oduzeti. Ne, pravilno si dejal, da mora biti koncept strukturnih reform širši, kot je trenutno, vsaj v zadnjih letih. stari nabor vprašanj v okviru Evropskega stebra socialnih pravic eh, je prav tako lahko upravičen do eh, teh eh, sredstev, do tega programa v skladu z ukrepi držav članic in v skladu z nacionalno strukturo tovrstnih programov, kar pa je v pristojnosti socialnih partnerjev, bo tam tudi ostalo. To je jasno. Mislim, da je bil to zadnji prispevek. Hvala za komentarje. Veselim se že predlogov sprememb. Kot sem že dejal, vidim osnovo za razumne kompromise. Časa nimamo veliko za pripravo tega mnenja, to je treba upoštevati, zato ker namerava odbor regi glasovati v poročilu 25 junija, če se ne motim. A naj ne bi glasovali julija? Ne, ok, 25. To pomeni, in tako so se odločili tudi koordinatorji odbora Ekon, da imamo zelo eh, kratko obdobje za vložitev predlogo sprememb, četrtek do pete ure eh, in nažalost moramo uporabiti pravilo, da se lahko predloge sprememb vlaga zgolj v angliškem jeziku. Na ta način bomo lahko glasovali 18. oziroma 19. junija še pred glasovanjem v odboru regije. Včasih je pač treba postopati tako na hiter eh, način pri sprejemanju tovrstnih mnen. Najlepša hvala še enkrat. S tem lahko sklenemo ta izjemoma zelo krat petek eh, sestanek odbora Ekon. Naslednja seja. Pa nas čaka 18. in 19. junija. Med drugim bomo takrat glasovali tudi o tem besedilu. Hvala, se je končala.